upam, da bomo v tem letu nadaljevali z združevanjem Evrope in upam tudi, da bomo lahko spodbujali mir po svetu. V zvezi s tem bi sedaj rad podal izjavo. Spoštovane kolegice in kolegi, konferenca predsednikov me je prosila, naj podam izjavo o dogodkih eh, na Bližnjem vzhodu. Razprava bo potekala v sredo popovdne prisoten bo tudi predsednik oziroma gospod Schwarzenberg, zunanji minister Češke. Gospod je bil zelo pripravljen, da bo prišel, čeprav mora še isti dan odpotovati v Južno Afriko, pa vendarle nam bo namenil nekaj časa. Mislim, da lahko že ta hip eh, iskreno čestitam češkemu predsedstvu. Začeli smo za novim letom in zbrali smo se na novem plenarnem zasedanju. V tem trenutku, ko smo mi tu, pa na bližnjem vzhodu ljudje umirajo. Sam osebno imam občutek in verjetno gre številnim drugim enako, da sem vse to, kar eh, vidim na televizijskih ekranih, že doživel. Dežavu. V imenu Evropskega parlamenta bi, da, bi rad izrazil svoje globoko obžalovanje zaradi eskalacije konflikta v Gazi med Izraelom in Hamasom. Povsem jasno bi rad povedal sledeče. Ni sprejemljivo, da se trpljenje prebivalstva tako nadaljuje, da se nadaljuje nasilje in da so ogroženi tudi sodelavci Združenih narodov. Kako dolgo se bo nasilje še nadaljevalo, preden bo zmagal razum? Nujno je potrebno takoj končati nasilje na obeh stranih. Povsem nesprejemljivo je in najstrožje moramo kritizirati, če Hamas z raketami obstreljuje izraelska mesta. Poleg tega ne smemo pozabiti, da je bil Hamas tisti, ki je končal premirje. Toda pri reakciji ne smemo pozabiti tudi na sorazmernost uporabljenih sredstev. Vsi ljudje na Bližnjem vzhodu imajo enako dostojanstvo. Država ima pravico, da se ščiti, pa vendarle je to ne upravičuje, da povzroči trpljenje civilnega prebivalstva. Ljudem v Gazi je potrebno nujno pomagati. Dostojanstvo palestinca je enako dostojanstvo izraelca, evropejca, američana ali kogarkoli drugega na tem svetu. Nikakor ne sme priti do poslabšanja humanitarnega položaja, tega ne smemo dopustiti. Kot politični odgovorni moramo odločno prispevati k temu, da bi našli trajni izhod iz tega nasilja. Znižanje oziroma okre, varnosti ne smemo nikakor zagotavljati samo z za vojaškimi sredstvi, nikakor ne smemo staviti samo na vojaško rešitev problema na Bližnem vzhodu. Nujno moramo doseči politično rešitev. To zlasti pomeni to, da se naučimo česa iz podletelega do sedanjega ravnanja. Najti moramo takšne ukrepe, ki, bodo, ki jih bodo lahko vsi podprli in ti ukrepi morajo biti tudi trajni. V zadnjih dneh sem telefoniral z izraelskim predsednikom Šimonom Peresom, govoril sem tudi z ministerskim predsednikom palestinske avtonomije Salamom Fajadom in s predsednikom Kneseta Daljo Icek. Seveda sem govoril tudi z visokim predstavnikom Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Javierom Solano, ki je veliko časa preživel v regiji. Govoril sem tudi s podpredsednikom parlamentarne skupščine Euromed. kajti ta hip predsedujem skupščini. Govoril sem s predsednikom Jordanskega parlamenta Abdelhadijem Al-Majalijem, govoril sem s predsednikom Italijanskega parlamenta Gianfranco Finjem in s predsednikom Maroškega parlamenta Mustafo Mansurjem. V vseh teh pogovorjih sem vedno znova povdaril, da Evropski parlament pa vsem podpira zahteve, ki jih je postavil Ministerski svet za Evropsko unijo in ki jih najdemo tudi v resoluciji eh, Varnostnega sveta Združenih narodov za 8. januarja. To je pravno zavezojoča resolucija in žalostno je, da obe strani konflikta to resolucijo kršita. Američani so se vzdržali pri tej resoluciji. Izrael in Hamas kršita to resolucijo. Drage kolegice in kolegi, nujno mora priti do takošnjega in trajnega premirja. To mora vključevati posredovanje Egipta in pa vključitev vseh akterjev. Nujno je treba zagotoviti takojšen in neomejen dostop do humanitarne pomoči in organizacije United Nations Work and Relief Agency morata dobiti možnost, da nadaljujeta s svojimi humanitarnimi dejavnostmi in sicer ne samo za tri ure dnevno. Če humanitarne organizacije in Združeni narodi ne bodo mogli delati, potem bomo dosegli svojo človeško najnižjo točko edina podlaga za trajni mir je rešitev za dvema državama, Izraelom in Palestino, kot dvema suverenima državama z varnimi mejami. Evropska unija mora s člani kvarteta in z zmernimi arabskimi partnerji in z vsemi eh, strankami konflikta pod združenimi narodi nujno zagotoviti nadaljevanje mirovnih pogajanj. Rešitev pa predvideva tudi spravo, spravo med palestinskimi frakcijami. Danes se moramo vprašati, kakšna bo metoda oziroma kakšna je bila metoda, eh, s kakršno smo do sedaj poskušali zagotoviti mirovni proces. Pravzaprav nismo dosegli velikih napredkov. In do pred nekaj tedni smo menili, da smo sredi logike pogajanj mednarodna skupnost in zlasti Evropska unija sta ta pogajanja močno spremljala tudi s finančno pomočjo. Poskušali smo zagotoviti pravne pogoje za ustanovitev palestinske države. Toda ali smo bili politično dovolj močni? kajti sedaj smo zopet sredi logike eskalacije. V času kriznega menedžmenta se nagibamo k temu, da mislimo kratkoročno. V resnici takoj potrebujemo takojšno premirje in takojšnji umik izraelskih sil, kar, za, kar je zahteval tudi varnostni svet Združenih narodov. Izkušnje iz preteklih desetletij nas učijo, da se mir na Bližnjem vzhodu ne more vrniti samo v okviru regije. Nujno moramo zagotoviti spravo med konfliktnimi strankami. Mednarodna skupnost mora biti pripravljena podpirati mir na Bližnjem vzhodu, močneje kot kdajkoli prej, zato da se tragični dogodki preteklih desetletij ne bi ponavljali še nadaljna desetletja mednarodne sile lahko in morajo pomagati zagotavljati premirje. Zato se moramo potruditi, da bi francosko-egipčanski načrt dejansko postal uspeh. Prednostno je potrebno preprečiti tihotapljanje orožja in raket v gazo. Že na začetku procesa iz Anapolisa je Evropska unija v svojem akcijskem dokumentu povedala, da bi, se, da bi bila rada dejavna v tej obliki. Ampak naj nekaj povdarim. Akcija evropskih in mednarodnih sil ne sme biti samo kratkoročna in ne sme samo kratkoročno zagotoviti to, da bo orožje obmov, obmovknilo. Jasni politični cilj mora biti, da zagotovimo trajno zaupanje za, v okviru mirovnih pogovorov in da bodo Izraelci in Palestinci varni. To pomeni, da morajo imeti sile močan politični mandat in da potrebujemo mirno rešitev. vedno smo se zauzemali za mir v preteklosti. Ampak mir moramo trajno zagotoviti. To ne sme biti samo cilj. In sicer moramo nujno preprečiti, da bi sovraštvo, ki se je nabiralo desetletja, ponovno izbruhnilo. Naj vas spomnim, da je bilo leto 2008 leto medkulturnega dialoga. Spominjam se, kako se je Evropski parlament zauzemal za to, da bi bilo to leto upanja in postavljali smo politične povdarke, ki so govorili, da trg kultur ni naravni zakon. Svetovne reakcije na vojno v Gazi kažejo, kako hitro so bila prizadevanja v okviru medkulturnega dialoga razbita, kajti eh, vse to je spodletelo zaradi realnosti, ki jo vidimo na ekranih. Ekstremisti imajo cilj, ki ni mir. Njihov cilj je, da bi sovraštvo še naprej spodletelo nasilje sproža novo nasilje. Samo dialog in pogajanja kažeta pot iz krize. Dialog ni smisel sam po sebi. Imeti moramo pogum Cilj je, da bi ljudje v Izraelu in v, da je, v Palestini živeli v miru in da bi lahko živeli pod takšnimi pogoji, da bo njihovo človekovo dostojanstvo vedno spoštovano. Spoštovane kolegice in kolegi, najlepša hvala za vašo pozornost.